Ja, äh, Dobro jutro. Rada bi se upravičila eh, za to, da nekoliko eh, kasneje začenjamo sejo vsem udeležencem in 48 tolmačem, ki čakajo na to, da bodo začeli z delom. Eh, zahvaljujem se generalnemu sekretarju Evropske komisije. Hvala lepa tudi gospodu Tomeju Mogoricu iz računskega sodišča ki eh, bo predstavil eh, stališče eh, računskega sodišča glede razrešnice. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica, gospe in gospodje, gospod generalni sekretar Evropske komisije. Me veseli, da sem tudi danes tu, da vam predstavim glavne zaključke računskega sodišča, tokrat v zvezi z upravnimi stroški Evropske komisije. V zadnjih nekaj tednih sem vam predstavil zaključke revizije računskega sodišča v zvezi z razdelkom 5 večletnega finančnega okvira z naslovom Uprava. Ugotovili smo, da je ocenjena stopnja napake na tem področju nič cela šest nič cela šest odstotka, to je številka, ki ohranja isti nivo kot v prejšnjih letih in ki je pod pragom pomembnosti, ki ga je določilo sodišče, Imeli smo vzorec 151 eh, transakcij in 84 je bilo povezanih z Evropsko komisijo. Znova smo ugotovili pomankljivosti pri upravljanju družinskih dodatkov, tako kot tudi določene napake pri izračunu stroškov osebja, ki jih je izvedel rad za vodenje in plačevanje posameznih pravic Evropske komisije. Sodišče je že prejšnjih leti dejalo, da bi morala komisija sprejeti ukrepe za to, da bi zagotovila, da bi osebi redno dostavljali dokumente glede njihove osebne situacije, prav tako pa bi tudi morali zboljšati eh, sisteme za obravnavo informacij, ki vplivajo na izračun plač, pokojnin ali družinskih dodatkov. Letno poročilo potrjuje, da te pomakljivosti ostajajo. In zato računsko sodišče znova povdarja in ponavlja svoje pripočilo komisije. Še enkrat hvala eh, za vašo pozornost in seveda sem na voljo za kakršnokoli eh, pojasnilo ali odgovor na vprašanje. Ja, najlepša hvala. Poleg eh, letnega poročila računskega sodišča danes razpravljamo tudi o e, poročilu komisije e, glede e, razrešnice za lansko leto. Poleg tega pa obravnavamo tudi poročilo generalnega sekretarja. Tako da besedo sedaj dobi generalni sekretar Evropske komisije, gospod Italijana. Hvala lepa, gospa predsedujoča, v veliko čast mi je, da sem že drugič tukaj kot generalni sekretar Evropske komisije. Rad bi se zahvalil tudi računskemu sodišču za letno poročilo in pa za predstavitev, ki jo je podal gospod Tome Mogoruca. Rad bi se zahvalil tudi gospodu Celerju, poročevalcu, za odlično sodelovanje pre, na, eh, pri pripravi na današnjo sejo. Sodišče igra ključno vlogo pri eh, dodelitvi razrešnice in v naši skupni odgovornosti je, da zagotovimo ustrezno upravljanje proračuna in pa opremljive rezultate za evropske državljane. Stopnja napak je upadla na 3,8 odstotka, eh, medtem ko je bila leta 2014 4,4 odstotka biti moramo previdni in tesno moramo sodelovati z državami članicami, ki upravljajo s približno 80 odstotki evropskega proračuna. Pozdravljamo tudi, da svet in parlament vedno večji poudarek dajata doseganju rezultatov, torej uspešnosti. V eh, tretjem poglavju eh, računskega sodišča se to jasno kaže, gre za program obzorje 2020. Programe je potrebno ustrezno izvajati v skladu s pravili, hkrati pa eh, moramo s temi programi doseči tudi zastavljene cilje in zaradi tega Junkarjeva komisija poudarja uspešnost. Ukvarjamo se eh, z vsemi vidiki eh, proračuna, ki temelji na rezultatih. Želimo doseči cilje, ki smo se jih zastavili in sredstva, finančna sredstva želimo razporediti na čim učinkovitejši način. Leto 2015 eh, je leto, o katerem danes razpravljamo in naj povem nekaj besed o eh, naših dosežkih v letu 2015. To je bilo seveda zelo težavno leto, eh, kar zadeva upravljanje, pa tudi proračun. Srečali smo se z številnimi krizami. Begunska kriza je bila na samem vrhu, poleg tega pa smo se morali odzvati tudi na teroristične napade, na ruski embargo za uvoz kmetijskih izdelkov, na krizo v Grčiji in tako naprej. In evropski proračun je bil zaradi tega močno obremenjen. Uporabiti smo morali vse instrumente prožnosti, da bi eh, sredstva zagotovili tam, kjer so bila najbolj potrebna. In te izkušnje kažejo, da potrebujemo večjo prožnost, če se želimo odzvati na nepredvidene dogodke. Zaradi tega predlagamo več prožnosti v srednjeročnem pregledu večletnega finančnega okvira. V letu 2015 je bil vzpostavljen tudi Evropski sklad za strateška vlaganja. Ta eh, je eh, zagotovil eh, še kako potreben zagon za gospodarsko oživitek v Evropski uniji. <clears throat> Poleg tega pa je bilo sprejeto tudi jamstvo za mlade in s tem smo želeli odgovoriti na izjemno visoko stopno brezposelnosti med mladimi. Vendar pa v letu 2015 ni šlo zgolj za odgovore na različne krize. Evropska komisija si je prizadevala tudi za dosego dolgoračnih ciljev Junkarjeve komisije. Tukaj govorim o agendi za migracije in varnost, o digitalni uniji, o uniji kapitalskih trgov. Naj sedaj povem nekaj besed o generalnem sekretarjatu. Leto 2015 je bilo v Evropski komisiji prvo leto izvajanja nove delovne metode Junkarjeve komisije. Ta metoda je zasnovana tako, da se osredotoča na prioritete Evropske komisije. Eh, želimo bolje povezati delo komisarjev in pa posameznih oddelkov, poleg tega pa želimo zagotoviti učinkovitejša rabo finančnih verov. Generalni sekretar pri tem igra osrednjo ulogo. Ta uh, uloga je bila v času Junkerjeve komisije še okrepljena koordiniramo eh, politično delo služb eh, Evropske komisije v imenu eh, predsednika, pa tudi v imenu podpredsednikov. Podpiramo predsednika in pa podpredsednike pri organizaciji projektnih ekip, poleg tega pripravljamo nasvete, predstavitve in pa osnutke za ključne pobude. Poleg tega pa eh, smo eh, seveda eh, pristojni za dobro delovanje na področju zakonodajnega dela. Zaradi tega se je predsednik komisije odločil, da poveča obseg delovnih mest v generalnem sekretarijatu za 80. Ta delovna mesta smo odlično uporabili na številnih področjih. Recimo, generalni sekretar eh, je koordiniral in še zmeraj koordinira odziv eh, na begunsko krizo na eh, ravni služb Evropske komisije in poroča predsedniku in pa podpredsedniku. Poleg tega sodelujemo tudi pri pripravi ključnih političnih prioritet, kot recimo na področju energetske unije in enotnega trga. Pripravili smo številna poročila eh, za eh, različne Junkarjeve prioritete. Generalni sekretar eh, poleg tega skuša spremeniti tudi naš sistem upravljanja. Gre za prilagajanje evropskemu semestru. Poleg tega pripravljamo boljši regulativni okvir in se pripravljamo na medinstitucionalni sporazum o oziroma izvajamo eh, medinstitucionalni sporazum o mm, boljšem zakonodajnem delu. Poleg tega smo pripravili novo različico registra eh, preglednosti. Na ta način želimo izvajati politiko preglednosti Evropske komisije. Poleg tega eh, pa je Evropska komisija sprejela tudi odločitev o zavezojočem medinstitucionalnem registru preglednosti. Zdaj pa nekaj besed o proračunu, ki temelji na rezultatih. Sprejeli smo pomembne korake za ukrepitev proračuna, ki temelji na rezultatih v Evropski komisiji. Generalni sekretar je v letu 2015 poskrbel za usmerjanje našega programskega cikla, ki predstavlja temelje za celotno delo Evropske komisije. Tukaj gre za načrtovanje, za določanje ciljev in pa za poročanje. In za to reformo smo skušali izboljšati kakovost Eh, zmanjšati število eh, ciljev in kazalnikov in poleg tega smo se želeli osredotočiti na eh, najpomembnejše cilje. Večletni strateški načrt so morali pripraviti vsi generalni direktori, kot sem vam povedal že lansko leto, namesto novih kazalnikov in novih ciljev vsako leto imamo cilje za obdobje 2014 do 2020. prosim, da tolmačem date možnost, da vam sledijo. Ah, a sem prehiter, potem bom pa govoril malo počasneje. Temelji za izvajanje teh načrtov uh, pa uh, so uh, prioritete uh, Junkarjeve komisije. Poleg tega imamo tudi uh, kazalnike o presoji vpliva, ki nam uh, omogočajo oceno eh, uspešnosti. Ti kazalniki vključujejo vse prioritete za obdobje do, lete, do leta 2020. Na ta način eh, lahko ugotovimo tudi, kako se izvaja strategija o rasti in ustvarjanju delovnih mest, ki je še zmeraj kako aktualna. V strateških ciljih je generalni sekretar razložil, eh, kako cilji Evropske komisije prispevajo k izvajanju prioritet prioritet Evropske komisije. In zato imamo tudi kazalnike uspešnosti in kazalnike uh, smotrnosti. Eh, letne eh, načrte upravljanja uporabljamo za oceno smotrnosti naših dejavnosti. Generalni sekretar bo poročal o novih ciljih in pa kazalnikih v letnem poročilu letošnje leto. Ta novi sistem eh, se nam zdi zelo pomemben korak eh, naprej eh, za upravljanje, ki temelji na doseganje konkretnih rezultatov v Evropski komisiji. To pa bi lahko vplivalo tudi na vzpostavitev podobnih sistemov v drugih javnih ustanovah. Politične prioritete kar zadeva Evropo 2020 in pa deset prioritet Evropske komisije, je sedaj v srču vsega, kar počne Evropska komisija. Ta nova zasnova ima konkretne posledice tudi za način uh, upravljanja naših finančnih verov. V letu 2016 smo prvič letos uh, uvedli novo metodologijo uh, za prerasporeditev uh, uradnikov med uh, našimi oddelki. Uh, dosega prioritet Evropske komisije, je sedaj temeljni faktor pri premestitvah zaposlenih. Sedaj pa eh, poročilo o letnem upravljanju. Lansko leto sem predstavil eh, poročilo za leto 2014 v skladu z eh, tretjim eh, členom eh, pogodbe in napovedal sem že, da bomo v letu 2015 imeli bolj integrirano in usmerjeno finančno poročanje v skladu z priporočili, ki sta jih podala Evropski parlament in pa Evropsko računsko sodišče pred nekaj leti. Torej, ta, eh, to novo eh, letno poročilo o finančnem upravljanju združuje eh, poročilo o prisoji v skladu z členom 218 in pa uh, poročilo o uh, rezultatih doseženih uh, z strani menedžmenta Evropske komisije. Na ta način bomo lažje predstavili eh, rezultate, ki smo jih dosegli z izvajanjem različnih programov Evropske komisije in poleg tega bomo lažje predstavili tudi uporabo finančnih verov. Medtem, ko se je format poročila spremenil, še naprej upoštevamo zelo koristna priporočila Evropskega parlamenta in pa Evropskega računskega sedišča glede vsebine. Recimo, predstavili smo informacije glede na eh, proračunske eh, razdelke, razložili smo, kako proračun prispeva k dosegu ciljev eh, Evrope 2020. In poleg tega smo naslovili tudi panevropske izzive. Lansko leto sem vam obljubil, da eh, bomo predstavili celovitejšo sliko v poročilu za leto 2015, predvsem, ko gre za izvajanje nekaterih temeljnih programov v prejšnjem obdobju. In eh, če si ogledate poročilo, lahko vidite, da povzema rezultate eh, cele vrste ex post revizij. Naj na kratko navedem nekaj primerov. Najprej eh, sedmi okvirni eh, raziskovalni program eh, in pa gospodarski učinek, ki naj bi letno znašal 20 milijard evrov. S tem programom smo podprli 11 prejemnikov Nobelove nagrade. Drugi primer. Vlaganja s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj. 825 tisoč delovnih mest je bilo vzpostavljenih in pomagali smo 120 tisoč eh, začetnim podjetjem. Eh, ta ocena kaže tudi, eh, da so se povečale možnosti zaposlovanja študentov, ki sodelujejo v programih Erasmus za, 25, za 45 odstotkov. To so torej eh, primeri za prejšnjo programsko obdobje, še zmeraj pa eh, je prezgodaj, da bi poročal o trenutnem obdobju, ampak prvi eh, kazalniki kažejo dokaj pozitivno sliko. Naj navedem primer. Lansko leto sem napovedal, da bomo okrepili poročanje o Evropskem skladu za strateška vlaganja in. Uh, v uh, letnem poročilu o upravljanju in uspešnosti smo že lahko zabeležili, da je bilo 100 milijard eh, evrov namenjenih za ulaganja eh, z pomočjo tega Junkarjevega sklada in sicer do maja lansko leto. Od takrat smo pripravili tri ocene, Evropska komisija, Evropska centralna banka in pa zunanji revizor. In vse te presoje eh, so zaključile, da je Evropski sklad za strateška ulaganja okrepil ulaganja in pa eh, mobiliziral zasebni kapital. Zaradi eh, tega menimo, da bi bilo dobro, da se uresniči predlog Evropske komisije in da se podvojijo kapacitete Evropskega sklada za strateška ulaganja. Upam, da bo ta predlog malo sprejet. Še eno obljubo sem dal lansko leto in sicer, da vas bom seznanil o učinkih vzvoda eh, projektnih obveznic. Eh, tukaj eh, gre seveda za predpogoj za Evropski sklad za strateška vlaganja. In učinek vzvoda je bil 12,9. Eh, to je več, eh, kot smo eh, dosegli lansko leto. Torej, Več eh, podrobnosti o teh dveh primerjih lahko najdete v eh, poročilu. Rad pa bi podal še splošnejšo pripombo o eh, tem letnem poročilu. Tukaj gre eh, zgolj eh, za eh, prvoten oris, podrobnejše informacije pa boste lahko našli v izjavah o izvajanju programa, pa tudi v letnem poročilu o dejavnostih. Seveda poročamo tudi o napredku pri doseganju ciljev Agenda 2020, to je del evropskega semestra. Poleg tega eh, pripravljamo nove informacije tudi o eh, napredku pri doseganju prioritete Evropske komisije. Seveda eh, skušamo nenehno izboljšati naš način poročanja in zelo veseli smo, da se bo Evropsko računsko sodišče prihodnje leto osredotočilo na poročanje o uspešnosti v tretjem poglavju svojega poročila in veselimo se že posvetov z Evropskim računskim sodiščem in pa z tem odborom v prihodnjem letu. Torej naj zaključim, gospa predsedojoča, spoštovani poslanci. Rad bi še enkrat povdaril svojo izjavo iz lanskega leta. Če želimo preiti na politiko uspešnosti in doseganja ciljev, eh, potem se moramo zavedati, da to eh, zahteva nekaj časa podpora Evropskega parlamenta in Evropskega sveta ter eh, Evropskega računskega sodišča je ključnega pomena, kakor tudi pri eh, finančnem nadzoru in pa doseganju skladnosti. Zato sem vesel, eh, da sodelujemo v okviru Eh, skupine eh, izvedencev za proračun, ki temeli na rezultatih. Način merjanja uspešnosti eh, in pa definicija uspešnosti je ključnega pomena za napredek na tem področju. Informacije, ki jih bomo zbrali, bodo koristile pri prihodnem delu v okviru proračuna, ki temeli na rezultatih, na uspešnosti. In določeni zaključki so že vplivali na naš eh, umestni pregled eh, večletnega finančnega okvira. Ugotovili smo, da je potrebna nadaljna poenostavitev in pa, eh, da moramo doseči večjo prožnost v evropskem proračunu. Do pravih sprememb pa bo prišlo z novim predlogi za prihodnji večletni finančni okvir. Umestni pregled tega programa bo na voljo tekom tega leta. Torej, na koncu naj vam zagotovim, da e, Evropska komisija namerava pripraviti ambiciozne predloge v pravem trenutku, ki e, bodo učinkovit odgovor na številne izzive, s katerimi se Evropska unija srečuje danes. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Hvala lepa. Naš poročevalec pa je kolega Celer, ki tudi takoj dobi besedo. Izvolite. Ne. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Najprej se upravičujem, da sem prišel prepozno. Eh, namreč eh, težava je, če imaš eh, različne dejavnosti. Jaz sem vodja delegacije, ki je morala pripraviti obisk v Čadu in zaradi tega sem moral razjasniti nekaj vprašanj v okviru te delegacije in zato se še enkrat opravičujem, če sem malce zamudil. Hvala lepa tudi um, predstavniku Evropskega računskega sodišča in pa generalnemu sekretarju Evropske komisije za njuno predstavitev. Hvala lepa tudi za odlično sodelovanje pri pripravah na to sejo. Stopnja napak eh, je eh, izjemno nizka, kar zadeva upravne stroške. To je tudi gospod Mogoruza eh, povedal. Prav je, da je temu tako, kajti biti moramo v zgled. Evropska komisija je neposredno odgovorna za te eh, izdatke in zaradi tega je prav, eh, če je čim manj eh, nepravilnosti. Zdaj pa kar tako je nekaj vprašanj oziroma pripomp, ne glede Evropskega sklada za strateška vlaganja, o tem bomo razpravljali druge, ampak o, o novi finančni uredbi. Evropska komisija je septembra 2016 eh, predložila predlog o reviziji Evropske finančne uredbe. Parlament in pa seveda naš odbor eh, pozdravljata vsako poenostavitev eh, dostopa do evropskih sredstev. Vendar pa so lahko številne nove spremembe tudi kontraproduktivne. 1. januarja 2000. Eh, 1. januarja 2018 naj bi stopilo v veljavo novo besedilo. Za leto 2018 pa je Evropska komisija napovedala tudi temeljite spremembe finančne uredbe, ki naj bi potem stopile v veljavo 1. januarja 2020. Če tudi eh, bo nova uredba sprejeta do jeseni, eh, se mi zdi eh, težko verjetno, da bi vsi eh, pristojni organi eh, Eh, lahko eh, to uredbo že tri mesece kasneje eh, uporabljali ali pa da bodo vedeli, kako jo uporabljati. V trenutnem predlogu pa tudi nimamo presoje vpliva ali mi lahko poveste, zakaj ste se odrekli te presoje vpliva. Potem pa uspešnost doseganja rezultatov, veste, da podpiramo proračunsko načrtevanje, ki temelji eh, na uspešnosti in na rezultatih. In eh, zaradi tega je pregled eh, proračuna izjemno pomemben, še prav posebej ocena rezultatov. Ta dokument mora biti temelj za vse nadaljne odločitve eh, na proračunskem področju ampak bojim se, eh, da eh, te ocene ne bodo dovolj upoštevane, kajti pogosto so pripravljene prepozno ali pa niso dovolj natančne. Zato eh, vas sprašujem, gospod generalni sekretar, kako dati večjo težo tem poročilom o dosegi rezultatov in ali bi jih lahko pripravili prej, tako da bodo ta poročila imela tudi ustrezen vpliv. Potem pa kodeks ravnanja. Eh, že nekaj let zahtevamo spremembo pravil. Lansko leto eh, smo eh, Evropsko komisijo prosili, da natančno definira nov skrižje interesov in da določi jasne kriterije za zaposlitev in da omeji nadaljno oziroma da podaljša obdobje nadaljne zaposlitve za tri leta. komisar, nekdani komisar eh, Barozo je sprejel novo službo in tudi eh, nekdani komisarka za proračun, gospa eh, Georgijeva, je pri zaslišanju napovedala, da bo sekretarjat predložil nova pravila. Zanima me, ali bo napred, dosežen napredek na tem področju nekdanja podpredsednica in pa komisarka za proračun, je preden je zamenjala uh, službo in preden je pričela z izvajanjem nove funkcije, napovedala okvirni program za uh, sodelovanje in zato naj bi bil namenjen kar precejšen znesek. Predsednik Juncker uh, je napovedal, da bo podaljšal obdobje mirovanja za predsednika Evropske komisije. To eh, pozdravljamo. Mogoče bi generalni sekretar lahko podal pregled trenutne situacije. In še eh, vprašanje glede števila zaposlenih v generalnem sekretarjatu. Glede eh, na eh, večje število zaposlenih v generalnem sekretarijatu eh, lahko pridemo do zaključka več zaposlenih, manj političnih pobud, manj zakonodajnih predlogov. Cilj predsednika Evropske komisije je bil, da nekoliko omeji število zakonodajnih predlogov. Zakaj imamo torej zdaj ta čuden pojav v generalnem sekretarijatu, da potrebujemo več zaposlenih. Kar pa zadeva pisne odgovore, eh, za katere se vam zahvaljujem. Eh, spoštovani generalni sekretar, hvala tudi, da so bili ti odgovori zelo obsežni. Kljub temu pa imam še majhno podvprašanje glede tretjega vprašanja, glede nacionalnih parlamentov. Koliko eh, srečan ste, je imel generalni sekretar z nacionalnimi parlamenti? Eh, kako pa je z delovno skupino za referendum v eh, Združenem kraljestvu? Dobili smo predvsej administrativen odgovor. Zanima me, ali eh, je bila ta delovna skupina uspešna ali, oziroma kakšno vlogo je igrala v nacionalni kampanji, kaj ste se iz tega naučili in kakšne ukrepe bi lahko sprejeli, da bi preprečili Brexit. In še vprašanje 23. Gre za študijo o presoji vpliva Pred kratkim je bila objavljena študija inštituta za presojo vpliva eh, zakonodaje in eh, Evropska komisija mora še nadaljevati z delom eh, na področju eh, učinkovitejše evropske zakonodaje. Prosim, eh, da objavite vse podatke, ki so bili uporabljeni za pripravo študije o eh, presoji vpliva. Toliko z moje strani. Najlepša hvala, gospod generalni sekretar. Hvala, gospa predsedujoča. Gospa predsednica, hvala poročevalcu, gospodu Cilerju, za dobro sodelovanje in tudi za dobra vprašanja, ki mi jih postavlja. Poskusil bom na nje odgovoriti. Prvo vprašanje se je nanašalo na finančno uredbo, ki je nanašalo to, kar predlaga komisija, je konsistenten predlog za poenostavitev. Torej ne gre samo za spremembo finančne uredbe, temveč to vsebuje tudi predlog omnibus, kar zadeva spremembe v sektorski zakonodaji. In mnogi predlogi za poenostavitve so bili že del prvotnega predloga za večletni finančni okvir, ki trenutno velja, ampak tako kot je v procesu odločanja, ti predlogi v pogajanjih o večletnem finančnem okviru niso bili upoštevani. Torej, mnogi predlogi niso novi, to želim povedati, vendar e, želimo pripraviti nek dosleden predlog. Če se bo, če se spreminja finančna uredba preveč pogosto, je to lahko seveda problem za upravičence in tudi za upravo. Glede spoštevanja pravil. Na drugi strani pa mislim, da je poenostavitev nekaj, kar je zelo pomembno. In imamo, naprimer, primire v program obzorje 2020, kjer je poenostavitev nekaj, kar nikoli ne pride prepozno. Sprašujete, ali ni bilo oceno, ocene učinkov za ta predlog. Na eni strani je več elementov poenostavitev bilo vključenih že v predlogih za sektorske programe v okviru večletnega finančnega okvira in zato je to so to pokrivale ocene učinkov za te sektorske programe v tej fazi in drugič, finančna uredba je seveda nabor pravil in postopkov in zato je težko izvesti oceno učinka, naprimer glede vplivov na okolje finančne uredbe kot takšne, vendar, kar je pomembno, so upravna bremena finančne uredbe. In to smo ocenili in sicer v dokumentih, ki spremljajo naše predloge. In razen tega je eh, potekalo tudi javno posvetovanje, preden je bil ta predlog eh, predložen. Eh, sprašujete tudi o uspešnosti oziroma smotrnosti in o eh, eh, letne poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju in poročilo o uspešnosti. Seveda, evalvacijo lahko pravimo šele poznaje. Eh, oceno učinkov je možno izvesti prej, uspešnost pa lahko seveda ocenimo šele po izvedbi programa po izvedbi ukrepov. In seveda pride do določenega časovnega zamika med oceno in novim predlogom. Torej, seveda tu delujemo na razmeroma stabilnem področju. Se pravi, da je okvir za programe, ta okvir se vedno lahko izboljš, izboljša. Malo bolj komplicirano je, ko gre za nova področja. In zato eh, sodelujemo naprimer, oziroma delamo naprimer z umestnimi pregledi in poskušamo vključiti rezultate čim prej v takšne umestne preglede ali v posodobitve. To je torej bolj poenostavljen način, kako vključiti ocene v delo. Uh, potem, kar zadeva eh, poročilo o smotrnosti in uspešnosti in povzitek tega poročila, to je e, seveda del eh, letnega poročila o upravljanju proračuna in to eh, bi mogoče res morali objavi, ob, objaviti malo prej. Ampak eh, potrebujemo seveda tudi dosledno eh, Eh, poročanje in ta doslednost je bila pomemben element tako za parlament, tudi kot za um, um, računsko sodišče, predvsem, ko smo pred nekaj leti govorili o poenostavitvi tega postopka. Potem ste vprašali tudi v zvezi s kodeksom ravnanja. Gos, predsednik Juncker je um, po videl predsedniku parlamenta želi, da želi spremeniti kodeks ravnanja v dveh vidikih. In sicer se eno nanaša na, um, na trajanje tako imenovanega obdobja mirovanja in drugo se nanaša na dopuste, torej obdobje mirovanja prejšnjih članov komisije. Predsednik se je torej posvetoval s Evropskim parlamentom tako kot to predvideva sporazum. Potem ste postavili vprašanje v zvezi z poslovanjem in eh, protislavje med večjim številom zaposlenih v generalnem eh, direktoratu in zmanjšanjem nalog, s katerimi se ukvarjamo. Tako kot sem že rekel, mnoge nove, so bile mnoge nove pobude eh, pripravljene pod, v pristojnosti podpredsednika. In ta, to dodatno osebje je bilo, upor, je bilo uporabljeno predvsem, da pomaga podpredsedniku pri teh novih nalogah. E, čeprav je skupno število pobud v komisiji manjše, Torej gre bolj za relativno dodeljevanje osebja znotraj, za prerasporeditev osebja znotraj služb komisija. Sprašujete tudi o obisku um, nacionalnih parlamentov strani komisarjev. Številke veljajo za 2015, bilo je več kot 200 takšnih obiskov in razen tega moramo povedati, da dobimo vedno več mnen strani nacionalnih parlamentov in sicer v okviru postopka z um, rumenim kartonom. Ampak tudi, če ni večine za tako pobudo rumeni kartum eh, odgovarjamo individualno vsem parlamentom in 2016 smo dobili več kot 600 mnen iz nacionalnih parlamentov. In razen tega ste še postavili vprašanje glede delovne skupine za referendum v Združenem kraljestvu in sprašujete, ali je ta delovna skupina eh, delovala učinkovito. To seveda Eh, tudi kaže na meje um, doseganja uspešnosti. Rezultat Združenega kraljestva tega ne moremo pripisati delu te delovne skupine, ampak mislimo, da je ta task force delovna skupina bila pomembna, kar zadeva prispevek komisije k sporazumu, ki um, so ga, ki ga je vlada Združenega kraljestva sprejela pred eh, tem um, um, referendumom in kjer so tudi opozarjali na posledice. In če je to, uspeš, uh, če je to uspeh, potem je bilo delone, delo delovne skupine uspešno. Um, želim opozoriti na to, da je vlada, da Eh, komisija ni sodelovala v tej kampanji, zato ker tudi vlada Združenega kraljestva tega ni želila in seveda upoštevamo eh, odločitve držav članic v zvezi s tem. In končno ste še postavili vprašanje o Brexitu, torej delovna skupina za referendum o Brexitu je bila razpoščena in Sedaj imamo delovno skupino za začetek pogajanj, to je večja delovna skupina, predseduje Mišel Barnier. In prva pomembna naloga te delovne skupine bo, da se zagotovi, da bo odločitev Britancev, da zapustijo EU, e potekala na urejen način in da se um, zagotovi tudi um, preha, prehod na um, to situacijo, s katero se bomo soočali v prihodnosti. Hvala. Hvala tudi za vaš smisel za humor, ki ga delimo. Seveda je bila velika napaka, da nismo sodelovali v tem referendumu, da Eh, se komisarjem ni dovolilo, da predstavijo Britancem vsaj nekaj dejstev v Evropski uniji in ljudje so bili zelo slabo obveščeni. Naslednji je na vrsti gospod Liberacki. Hvala, gospa predsednica. Moram povedati, da so moji občutki malo mišani. Po eni strani se zdi, kot da bi vse bilo v najboljšem redu z nizko stopnjo napake in tako naprej. Po drugi strani pa se ne znebimo občutka, da se pravzaprav nič ne dogaja, da eh, vlada neka pasivnost in pravzaprav ne vidimo tega eh, vodenja, vodilne funkcije komisije. Če vzamemo naprimer Brexit, pravzaprav se nam zdi, da prak, eh, komisija praktično ne more ravnati v takem primeru. Vendar. Tu govorimo sedaj o razrešnici in rekli smo, da mora vse temeljiti na rezultatih, mora biti usmerjeno v rezultate. Gospod Celar pa je že povedal nekaj, kar opozarja na to, da uh, je komisija preveč ohromljena zaradi tega mnenja od zunaj. Um, sicer vedno slišimo, da bo prišlo do sprememb in poenostavitev, v resnici pa ugotavljamo, da se dogaja nasprotje. Pravila postajajo vedno bolj zapletena in tudi zmeda je vedno večja. Potem kodeks ravnanja. torej, um, ugledu Evropske unije je pravzaprav škodovalo, da je bil predsednik komisije Barozo. Najprej se je nekaj na veliko napovedalo, potem pa se ni nič zgodilo in pogosto slišim podobne komentarje. Torej, da če delaš v Evropski komisiji, predvsem kot komisar ali kot komisarka, je to neke vrste odskočna diska, uh, tja k še boljšim eh, funkcijam. In moramo reči, da tako ni, da to ni res. Po drugi strani slišim, da, da uprava, in prosim, da nas popravite, če ni tako, da se uprava ukvarja z notranjimi zadevami in da eh, dela vse, da bi eh, zagotovila delovna mesta, vendar v resnici je povsem drugače in pravzaprav uprava Evropske komisije ni na realnih tleh in uprava mogoče sploh ne bi opazila, če Evropska unija ne bi več obstajala in funkcionirala. Oprostite, da sem tako. Um, jasen, ampak mislim, da potrebujemo danes takšne jasne besede in da se zelo odkrito pogovorimo med sabo. Potem Junkarjev načrt, eh, tudi to je na taka zadeva, ko imamo eh, navedenih deset političnih ciljev in um, kljub temu se potem Evropski uniji očita, da v Junkerjem načrtu ni geografskega ravnovesja, ni dovolj informacij o dostopnosti tih sredstev. Ljudje sploh ne vedo, kaj je ta Junkerjev načrt in kako. Eh, priti do teh sredstev, seveda lahko rečemo, da se ljudje mogoče premalo informirajo, vendar v politiki je tako, da neumnih vprašanj ni temveč so samo mogoče nezadostni odgovori. Gospod generalni sekretar, moja politična skupina pričakuje od Evropske komisije, da prevzame komisija vodilno eh, vlogo. Komisija mora um, dati tudi pozitivne um, spodbude. V tem poročilu pa ne vidimo tega um, duha, te volje biti neka vodilna sila. To so torej pripombe naše politične skupine. Potem, ko gre za pisne odgovore, gospod Ciler je že šel v podrobnosti, zato jaz ne bom povedal nič o tem, samo ena prošnja. Želimo več jasnosti, več nedvoumnosti, več učinkovitosti in tudi bolj ofenzivno nastopanje. To bi bilo dobro, kajti Evropska komisija ne sme um, biti neki na repu uh, dogajanja, temveč uh, spredaj in v centru. Hvala. Če naj bi generalni sekretar tudi še odgovoril, prosim, da ste vsi kratki in sedaj je na vrsti kolegica Labajova. Hvala, gospa predsednica, gospod Italijaner. Želim se vam zahvaliti najprej za vse pisne odgovore, ki ste nam jih posredovali in želim začeti z nekaj, z nečim lepim. Komisija um, se osredotoča. Um, predvsem um, uh, tudi um, na um, imenovanja zaposlenih. Um, od 37 na 48 se je povečalo to število in seveda bomo tudi eh, po odhodu gospo, eh, gospe Girgove eh, spremljali to enakopravnost med spoli in veseli me, da se je situacija pri tem izboljšala. Tako kot smo že slišali, se EU se uča zunanjimi in notrinjimi izzivi in to vpliva na prihodnost obstoja in to seveda tudi ni dober prispevek k 60-letnici obstoja Evropske unije. Vendar mora sredi spodbuditi nek razmislek o novih perspektivah in tudi o delitvi nalog med EU nacionalno in regionalno ravnjo. In naloge morajo biti usmerjene k horizontalnemu pristopu in um, um, dejavnosti unije ne smejo preveč posegati na nacionalno raven, temveč gre za ukrepe, ki naj bi imele dodano vrednost za vse države članice. Eh, mnoge um, dejavnosti so nekako izolirane v generalnih direktoratih, ne da bi drugi drugi generalni direktorati iskali sinergije in eh, dopolnilnost in kako želite eh, izboljšati eh, postopke sodelovanja med generalnimi direktorati in kako, um, kakšno vlogo ima pri tem podpredsednik, ki naj bi horizontalno usklajeval te dejavnosti. Potem gre seveda tudi za uporabo načela subsidiarnosti. Uh, ukrepe Unije naj bi se osredotočila na to, kar ima dodano vrednost in ne nekaj, kar se lahko izvaja na regionalni, nacionalni ravni. Ali imate splošna pravila za splošne dejavnosti komisije na tem področju in na koncu želim ponovno um, omeniti, da sem bila pristojna za razrešnico 2014 in um, nimamo nekega nadaljnega spremljanja kodeksa ravnanja za komisarja. Komisar um, gospod Celer je to omenil, ampak kar zadeva um, percepcijo tega kodeksa ravnanja, mora komisija res razmisliti o spremembah in to pogrišam. Tako kot poročevalec gospod Celer, tudi jaz pogrišam te ocene učinkovitosti učinkov. Mislim, da je to nekaj, kar potrebujemo. Sama se ukvarjam z nekaterimi dosjeji in ne maram, da komisar, komisija um, um, predlaga spremembe direktiv, ne da bi počakali na poročila o izvajanjih sedanjih direktiv in brez ocene učinkov. To je nekaj vprašanj, ampak seveda bi potrebovali za razpravo malo več časa, kljub temu se vam že vnaprej zahvaljujem za odgovore. Hvala, kolega. Um, I have to say I'm a little... Moram reči, da sem malo začuden, ko poslušam to, kar ste povedali o Brexitu in o vplivu delovne skupine. Vse, kar sem jaz slišal, je, eh, da ste enostavno dvignili roke in rekli, kaj pa lahko nareč, naredimo. <laughs> Humor je najboljša rešitev in to bo rešilo problem, ampak s tem se odmikamo od realnosti. Kaj ti vi delate za institucijo, ki je igrala vlogo pri Brexitu in zakaj se je to zgodilo? Brexit ni prišel sam po sebi, sebi. Do izolacije prihaja zato, ker je vedno večje nelagodje z delom Evropske unije. Lahko imate veliko delavnic in veliko forumov, ampak dokler um, javnost meni, eh, eh, da prihaja do nepravilnosti, se ljudje odmikajo od vaših sanj in od te ideje um, združene Združene Evrope. E, gospod Liberacki je že omenil e, nekaj v zvezi s gospodom Baruzom in prejšnjimi komisarji. Percepcija je takšna, da je to odskučna deska za nekaj višjega in to je percepcija, ki vlada v javnosti in to lahko spremenimo samo s tem, da uničimo to percepcijo, s tem, da, da, da eh, lotimo konf interesnih konfliktov. In drugi razlog, zakaj je prišlo do Brexita in zakaj bo še več takih eh, eh dogodkov. In sicer zato, ker odločitev soverenih držav in Združeno kraljestvo želi biti soverena država, eh, torej eh, te odločitve potem komisiji pogosto niso všeč in se reče, da so to napake. Eh, tako kot so, se je povedalo tudi Ircem, ko niso bili za eh, pogodbo iz Lizbona, se jim, Lizbone, se jim je reklo, da so naredili napako. In sicer komisija v glavnem želi poučevati druge in če ne, odločijo tako, kot si ona želi, reče, da je napaka. Eh, slišali smo tudi že besedo fašizm in vidimo določene povezave če eh, mislimo, da imajo ljudje samo prav, če se strinjajo z eh, Unijo, potem je konec z Evropsko unijo in ni povratka. In če enostavno dvignete roke in rečete, no, tudi delo te delovne skupine je uspeh, potem, ko je prišlo do Brexita, potem moram reči, to ne more biti odgovor. Govorimo o prihodnosti Evropske unije. Če ni dovolj časa, zato je to nadaljni razlog, zakaj želijo ljudi, ljudi oditi iz te Evropske unije. Um, in to razpada zaradi arogance ljudi v tej sobi, v tej dvorani, e, tudi iz drugih razlogov, ampak mi lahko vplivamo na to. Um, ne smemo eh, nastopati tako arogantno in superiorno. No, lahko to vrnem. Uh, gospod kolega, naša naloga ni, da zmirjamo naše sogovornike in moram reči, da mi to ni všeč in to uh, tudi um, ni, um, ne bo vodilo do nobenega rezultata. Naslednji je na vrsti gospod Stas. Hvala, gospa predsednica. Hvala, eh, gospodu Italijanarju. Postavil vam bom isto vprašanje kot lansko leto. In v uvodu ste rekli, 80 odstotkov evropskega proračuna je. Um, prihaja iz držav članic in je v skupnem upravljanju. Um, Naš odbor, gospod Jan Mulder in drugi, že več eh, let razmišljamo o tem, da bi države članice prevzele večjo odgovornost na tem področju. Eh, razmišljalo se je od, eh, o podpisu izjave strani finančnih ministrov. Žal nam to ni uspelo, ker je preveč držav članic, ki tega ne želijo, tudi zaradi močnega euroskepticizma, to mislim na nizozemsko, na um, dansko, na združeno kraljestvo. In vi ste odgovorili, da je treba najti druge metode in da se nekatere države članice skrivajo tudi za federalno strukturo in to uporabljajo kot opravičilo. Uh, v letnem poročilu računskega sodišča spet berem to eh, pripombo. Države članice bi morale videti, da se določenih zneskov ne bo uporabilo. Kaj se torej dogaja? Kakšne pobude je sprila komisija v lanskem letu, da bi zmanjšali ta razkorak med um, eh, odhodki na eni strani in eh, pomankanjem eh, prevzema odgovornosti strani držav članic, torej kako je možno zapolniti to vrzel in kako lahko zagotovimo, da bodo države članice prevzele večjo odgovornost na tem področju. Kolegina Ajala Sender. Kolegica Ajala Sender. Hvala lepa, gospa predsednica hvala za vaše informacije, gospod Italijan, imam nekaj vprašanj za vas. Glede begunske politike, to je nekaj, s čemer se ukvarja tudi vaš generalni sekretariat, ki je specializiran za to. Povejte nam, prosim, ne bi šli v podrobnosti, vendar kakšna je izvršna zmogljivost Evropske komisije za izvrševanje sporazumov, kajti zdi se, da je situacija prav obupna, denar obstaja, obstajajo projekti in programi, vendar to, kar vidimo vsak dan in to, kar nas sprašujejo državljani, kaže na popolno uh, nesposobnost izvajanja teh programov. Tako da me zanima, kako konkretno se bo to izvalo. Običajno, če se stvari ne izvajo prav, nalagamo zelo visoke kazni, tu pa imamo nekaj zelo bistvenega, komisija pa ne more razviti nekega instrumenta. Drugič, kako obravnavate stres uradnikov evropskih institucij? Kaj če vse skozi se srečuje s krizami? potem soočajo se z brexitom, s populizmom, s prepoznavnostjo eurofobov. To so teme, s katerimi se soočajo, z vprašanjem arogance, superiornosti in tako naprej. In me zanima, kako torej obravnavati stres zaposlenih. In potem tretjič, sedaj imamo dva trenda. Po eni strani uh, želimo dati stvari v zunanje izvajanje, zaradi vrčevanja. Po drugi strani pa zaradi učinkovitosti in varnosti imamo trend, da zaposlujemo ljudi, tako se recimo dogaja v Evropskem parlamentu, pa tudi drugot. In zanima me, kako kromaliti med tema dvema trendoma, ki sta med sabo kontradiktorna. In potem četrtič glede kodeksa ravnanja komisarjev če zahtevamo od agencij naj stalno preverjajo to, kaj je zapisano v izjavah o konfliktu interesov, mislim, kako to izvajate pri komisarjih. In potem še zadnje vprašanje pri mobilnosti visokih uradnikov. Povejte nam na konkretnem primeru, recimo generalni direktor GD za raziskovanje, je generalni direktor na ključni točki zato ker podeljuje eh, oziroma vodi številne programe, recimo obzorje 2020 in tako naprej in zanima me, zakaj se za njega ne izvaja politika mobilnosti, kot to velja za druge generalne direkcije. Hvala. Hvala. Gospod Žal, novi kolega v našem odboru in vrsti naslednjim, ki ga prisrčno pozdravljam. Hvala. Gospod generalni sekretar, želim vam postaviti vprašanje v zvezi z sekretarjatom ULOFA, organa za boj proti korupciji. Kaj ti eh, prej je bil ta sekretarjat ULOFA? Um, bil pod eh, nadzorom odbora za nadzor ULAFA, sedaj pa so se eh, organiziranost spremenila. Eh, eh, gre predvsem za spoštovanje neodvisnosti eh, tega organa in zato sprašujem, kako je, eh, kako je potekal ta prehod. Eh, eh, kajti pri Olafu je najbolj pomembna ta neodvisnost. In um, francoski senat je pred kratkim sprejel poročilo v zvezi s tem in šlo je predvsem, e, šlo je predvsem za neodvisnost administracije v Franciji in Olafu e, so e, oporekali ta, ta status neodvisnosti, če se to primira s francosko zakonodajo, kolega Flanagan, še enkrat. Flanagan, še enkrat gospa predsednica. Eh, govorili ste o žalitvi ljudi, ne vem, na koga ste se nanašali, ampak največja žalitev, ki sem jo slišal, je ta, da se Eh, reče 70, 70 milijonom, da ste naredili napako. Oni so suvereni in so sprejeli odločitev. Ampak to, kar ste vi rekli, je bistvo eh, načina, kako se ravna z Brexitu, eh, ki ne bo mogel potekati na urejen način. Evropska unija um, bo vidno rekla, da so oni storili napako in da bodo uh, kaznovani za to. In mislim, da je to še večji problem za Evropsko unijo, kajti Evropska unija mora nekaj storiti pri interesnih konfliktih, pri nespoštovanju volje ljudi. Če tega ne bo storila, je konec. In če to pomeni za uh, vas želi to, potem je bolje, da se ne počutite užaljeno, temveč da začnete reševati te probleme. Ne, ne. Ne smemo zamenjati vzroka in učinka. Jaz sem eh, proti določeni obliki. Um, nisem nič povedala o osebini, temveč samo o obliki. To sem hotela še enkrat jasno povedati. Tudi jaz sem se dala na seznam govornikov, ne bomo sedaj imeli razprave o tej temi, sej eh, zato bo čas še poznaje. In razen tega je bil generalni sekretar v dvorani ob devetih, vas pa ni bilo. In zato um, ga razumem, če ustraja na tem, da se držimo časovnega načrta in on mora dobiti možnost um, za odgovor. Govorili ste o vzvodu finančnih instrumentov 12,91 evro. 12, pritigne 12,9 evra tujega kapitala. Sprašujem, kakšen, kateri je ta tuj kapital? Če pritignemo saju, samo javni denar, potem eh, nismo bili uspešni pri zasebnih eh, naložbah. Torej, v bistvu eh, ne razlikujemo med državnim in zasebnim kapitalom v teh predlogih komisije. Mislim pa, da je treba to zagotoviti in to bom zapisala v finančno uredbo. Torej, kakšne številke imate v zvezi s priteknitvijo zasebnega kapitala, potem vprašanje kodeksa ravnanja. Kako ste lahko prepričani o tem, da komisarji že zdaj ne iščejo kakšne zaposlitve za pozneje. Biti komisar očitno pomeni biti čez dve leti lobist. In ta povezava me malo vznemirja, kajti zato nismo predvideli nobenih mehanizmov. Očitno pa moramo poskrbeti za to, ukoliko se mandat že uporablja za iskanje Eh, zaposlitev po izteku mandata. To smo videli pri komisiji Barozo 2 in tudi pri Junkerjevi komisiji Diloma že. Jaz sem poročevalka za Omnibus in sem zaskrbljena. Omnibus se prodaja kot velika poenostavitev, če bi to bilo res, bi bila za to. Mnogo sprememb je bilo predvidenih, ki so zelo um, povzročajo veliko zmeda in zaradi časovnega pritiska ta postopek ni pošten. Smo pod takšnim časovnim pritiskom, da ne vem, kako ravnati z velikim številom sprememb, kajti ni niti ocene učinka, kje je ocene, ocena učinka za zelo daljnosežne eh, predloge, naprimer, ko imamo nepovratna sredstva in finančne instrumente in kakšna pravila veljajo za uporabo tega. Vi eh, pravi, da eh, se s tem zadeve poenostavljajo, ampak za nas ne. Mogoče za investitorje kapitala eh, te poenostavitve mogoče veljajo, ampak mi se moramo vprašati, za koga pa želimo poenostaviti te zadeve. Komisija ni dovolj dobro delala, da bi lahko prodajali te predlo predloge. Potem omenili ste pismo, Eh, predsednika Junkarja parlamentu v zvezi s kodeksom ravnanja. Želimo pripraviti odgovor, vendar različni niboji te hiše se še ne zavidejo našega prinosniškega dolga. Torej, naš dolg je, da sedaj odgovorimo na to pismo. Mi bi radi odgovorili, ampak eh, občutek imam, da ne smemo odgovoriti. Sedaj pa dajem besedo vam, prosim. Hvala, gospa predsednica. Hvala vsem članom odbora za vse komentarje in vprašanja. Skušal bom odgovoriti na po najboljših močeh določena vprašanja, da je posem politična in tu nisem v tej vlogi, vendar bom vseeno skušal odgovoriti, kar se, kar, kakor pač lahko po najboljših močeh. Imeli smo splošno vprašanje glede eh, vloge, voditeljske vloge komisije, komisije v trenutni situaciji. Predsednik Juncker je od samega začetka mandata skušal izvajati to vodstveno vlogo. Priznal je, da smo v zelo zahtevnih okoliščinah in da je zato pomembno, da se osredotočimo na prednostne naloge in da se Unija ne sme ukvarjati vsak, vsako podrobnostjo življenja državljanov. Zato je predlagal teh svojih deset prednostnih nalog, ki so realne, ki so dejanske. Če se ogledate predloge, zakonodajne predloge komisije, potem vidite, da sodijo mednje. 40 odstotkov teh sodi mednje. Potem imeli smo razpravo o povezavi z referendumom v Združenem kraljestvu. Mislim, da nisem rekel, da komisija ali katerikola eh, institucija Evropske unije ne bi spoštovala volje Britancev. Pač rekli smo, da si želimo, da bi ta eh, prehod bil čim bolj gladek si, za to si prizadevamo. Potem smo si šli več vprašanj glede kodeksa ravnanja. Naj povem, da pri kodeksu ravnanja gre za dve zadevi. A, to je kodeks in B, gre za ravnanje. In ravnanje je nekaj, kar ne moremo zajeti s pravili Pravila so splošna, pravila pogodbe, vključno šli na 245. Sveda pa bo prišlo do situacij, ko moramo narediti presojo ali nek ravnanje, mm, ustrezno ali ne. Predsednik Juncker je bil tu zelo jasen, zelo jasen je bil glede tega, kaj si misli o novi dejavnosti svojega predhodnika. Hm ali pa je to pravno pravilno ali ne, pa druga stvar. Ne moremo vsega zajeti v pravila. Imamo pa zelo jasno priporočilo strani mednarodnih organizacij in sicer, da če imamo to obdobje ohlajanja, če tako rečemo, da še potem bo tržna vrednost teh eh, uradnikov nižja. Zato je Juncker predlagal, da bi to obdobje bilo dve leti za komisarje in tri leta za uh, predsednika komisije. Potem slišal sem komentarje glede stresa eh, uradnikov, s katerim se soočajo. To me je opogumilo. Nekdo je dejal, da dobivajo, da ima vedno več delovnih mest, da generalni sekretar je dobil več delovnih mest, vendar v komisiji kot celoti je prišlo do enostotnega zmanjševanja delovnih mest na leto, to smo tudi izvrševali. No, ni pa se zmanjšalo število izzivov, s katerimi se soočamo. Tako da smo na interni ravni sprejeli več pobud, da bi uh, zagotovili dobro počutje uradniku, da bi bili v formi na delu in da raziskava mnenja eh, službencev je bila pozitivna, torej pozitivno, dobro se počutijo. To je gotovo spodbudno. Ne bi pa želel skrivati, da je v komisiji sedaj delo stresno. Prizadevamo si kolikor jim to mogoče, da izboljšamo um, ravnovesje med družinskim in službenim življenjem. Potem še nekaj glede sodelovanja med eh, službe komisije uh, eh, lansko letnega pročevalca. Mislim, da sem sam odgovoren, da poleg vseh projektnih skupin, ki jih sedaj vodi podpredsednik, kajti večino pobud, eh, večini pobud predseduje podpredsednik v projektnih eh, temah, no enako velja tudi na ravni služb. Nobena pobuda ne poteka brez vertikalnega sodelovanja. Tako nekoč nismo delovali, recimo pred desetimi leti, ko je bilo veliko pobud pripravljenih v izolaciji, recimo presoje vplivov, so sedaj eh, nekaj, kar se vzpostavi na začetku nove zakonodajne eh, pobude in temu potem tudi ponavadi predseduje podpredsednik, ne pa direktor generalnega direktorata. To je gotovo velika sprememba znotraj delovanja same komisije. Potem smo slišali vprašanje o dostopnosti do sredstva Junkerjevega načrta. Eh, splošni sistem je zelo dobro delujoč. Privlači tudi veliko zasebnih naložb. Od obljubljenih, eh, od obljubljenih sredstv lani decembra je 90 odstotkov pridobilo financiranje iz drugih verov, torej zunaj Evropskega proračuna in proračuna EIB to je tudi spodbudilo velik učinek vzvoda znotraj načrta Junkerja. Kako poteka ta načrt, kako ta vzvod uh, funkcionira? financiranje eh, strani Evropske unije da jamstvo vlagateljem, torej vedo, da so pokriti za prvi del, v katerem lahko trpijo zgubo in to je zelo pomembna spodbuda za zasebne vlagatelje, torej da se vključijo v takšne projekte. Potem vprašanje glede subsidijarnosti, glede splošnih pravil o subsidijarnosti. Naj vam povem, da v kontekstu presoj vplivajo to ponavadi prvo vprašanje, ki ga zastavimo in v, v našem odboru za presojo vplivov vedno to najprej proučimo in če pogledate poročilo odbora za presojo vplivo, vidite, koliko uh, zadev se zaradi subsidijarnosti zavrne že v začetni fazi. Torej, to zelo resno jemljamo. Potem vprašanje o begunski krizi in izvršni zmogljivosti komisije. Naj povem, da begunska kriza je zelo poseben primer komisija to mora delati na terenu skupaj z državami članicami, recimo z Grčjo, pa tudi z drugimi državami, ki so na meji. Generalni direktor, ki je odgovoren za strukturno reformo in podporno službo, gre v Grčjo po dva dneva na teden, zato da pomaga grškim oblastem na terenu, da se spopade z begunsko krizo in da jim priporoča, katere ukrepe naj spremejo. Mislim, da je zelo pomemben primer tega, kako lahko sodelujemo z državami članicami. Ne, da zgolj pišemo pravila, temveč, da lahko delamo na terenu skupaj z njimi. Vzpostavitev Evropske mene in obalne službe, ki ima sedaj 50 tisoč operativcev, tudi pomaga državam članicam, da varujejo zunanje meje. Potem smo imeli vprašanje gospe Jala Sender o eksternalizaciji in internalizaciji dejavnosti. No, ne bi rekel ravno eksternalizacijo, vendar prišlo je do velike spremembe v zadnjih petih, desetih letih. Spostavili smo izvršne agencije in mislim, da to zelo dobro deluje. Te agencije zelo tesno sodelujejo z matičnimi generalnimi direktorati. Potem ste imeli vprašanje glede mobilnosti visokih uradnikov. Imamo načelna pravila glede tega, vendar, če imamo nekega uradnika, ki v odločenem trenutku upravlja pomembno funkcijo, potem ne obstaja obveznost, da bi ga morali predstaviti zgolj zaradi mobilnosti. Recimo moj predhodnik, moja predhodnica je bila na mojem delovnem mestu deset let. Upam, da ne bom sam tu ostal tako dolgo, ker je to res zelo naporno delo. No, to je osebni komentar. Uh, potem vprašanje glede sekretarijata eh, nadzornega odbora OLAFA. Komisija je že dejala, da bomo to predstavili v, na komisijo in bo to pravzaprav nekaj vrste neutralna služba, tako da bomo lahko še naprej zagotavljali neodvisnost nadzornega organa. Potem vprašanje neodvisnosti samega Olafa, če sem prav razumel vprašanje. Lahko povem, da preiskave Olafa res potekajo povsem neodvisno in da komisija ne vidi, da Olaf kakorkoli ne bi bil neodvisen. Gospa predsednica, skušam se odgovoriti na vsa vprašanja. A potem še vprašanje odgovornosti držav članic. Bom prosil kolega gospoda Krafta, da odgovori glede tega. Če dovolite, seveda. Hvala, gospa predsednica. Torej, na kratko, glede odgovornosti držav članic pri skupnem upravljanju. Mislim, da ste omenjali nacionalno eh, deklaracijo, ki so jo podpisali Združeno kraljestvo Danska, Švedska, Nizozemska. In kot veste, komisija je skupaj s predstavniki Evropskega parlamenta in držav članic definirala merila glede tega, kako bi lahko uh, uporabili zagotovila v teh nacionalnih deklaracijah. Žal, nismo bili zelo uspešni pri tem. Na mesto štirih imamo sedaj tri države članice, ki so podali nacionalne izjave, Združeno kraljestvo, kot vemo, se, kot ne znano, je prenehalo s tem, vendar vseeno zelo tesno sodelujemo z državami članicami, zato da bi prečili napake. Torej, uporabljamo te instrumente, poleg tega imamo tudi seminarje, vendar poleg tega tudi izvajamo prekinitve plačil, vendar če e, identificiramo sistemske napake, potem lahko e, zahtevamo finančne popravke in to tudi počnemo redno. In to je tudi eh, vse vsebovano v sporočilu o varstvu finančnega proračuna. Um, Še dva ste se prijavili za razpravo. Prosim, da sta kratka, zato ker eh, smo že mm, izčrpali obravnavo te točke na dnevnem redu, gospod Majar. Hvala, gospa predsednica. Gospod generalni sekretar nekaj je vprašal. Omenili ste mejno službo, službo za nadzor meja v povezavi z Grčijo. Sedaj prihaja do velikih zamud pri obravnavi prošen za azil v Grčiji. Ali mi lahko, prosim, poveste nekaj podatkov o tem, ko, ko, ko se začel postopek skupnih izjav med Evropsko unijo in Turčijo, je Eh, gospod Juncker obljubil, da bo 400 strokovnjakov za azil prišlo v Grčijo in tudi 400 odvetnikov. Doslej je prišlo zelo malo ljudi in imamo zelo veliko beguncev in nelegalnih migrantov na egejskih otokih. Imamo velike težave. Ali nam, nas lahko poveste, kakšen je razvoj tega, te pobude? Drugič, govorili ste o sodelovanju Evropske komisije z grškimi oblastmi. To poteka v okviru, ali to poteka v okviru memoranduma ali v okviru delovanja Evropske unije? Ali to morda v okviru sodelovanja s trojko ali z grško vlado? Potem pa še nekaj glede sekretarijata. Imamo tolmačenje v grščino, nimamo pa prenos naše razprave preko web streaminga. Evropskega parlamenta v Grščini. Torej, ali lahko prosim nekaj stojite glede tega, kajti tisti, ki želijo slediti sestanku, to lahko storijo le v angliščini, ali lahko prosim nekaj storite glede tega, kajti ne moremo poslušati razpravi v Grščini. Kolega Flanagan. Hvala, kolega Flanagan. Uh, Hvala lepa. Omenjali ste Mišela Brnjeja in da bi si želeli, da bi Brexit potekal gladko. Irski evropski poslanci so na zadnjem plenarnem sedanju v Cezboru se sestali z gospodom Brnjejem in zdi se mi, da ni razumel, o čem smo govorili. Kajti njegova eh, raven angliščine ni dovolj dobra. Sem pa opazil, da zelo dobro razumete angliščino in tudi posameznik zraven vas zelo dobro govori angliško. Torej, angliščina se, se tu dobro uporablja. Ali se vam zdi, da je bila napaka, ko ste rekli, da se to izvaja gladko? No, sedaj pa se zdi, da se bo moralo se bo, bo, bodo pogajanja o Brexitu potekala eh, z nekom, ki očitno ne govori dovolj dobro angliško. Zakaj niste izbrali primernega um, ehm, pogajalca? In nekdo je dejal, na jaskem radiju, da je najbolje, da se začnemo vsi učiti nemško in francosko in sodelimo z Združenega kraljestva. Mislim, da je prišlo do zmede na prvem sestanku in tu potrebujemo podrobnost. Peter Ljaner. Uh, na kratko, gospa predsednica, kar zadeva sodelovanje z grškimi oblastmi pri obravnavi azilnih prošen oziroma prošen za azil. To je tudi pomenilo, da je bilo treba vzpostaviti postopke in strukture na grški strani skupaj Eh, s podporo strokovnjakov iz držav članic. Prišlo je do zamud na obeh stranih in pozivamo države članice naj daje na voljo osebi ali strokovnjake za podporo grškim oblastem. Eh, dvostransko vam, vam lahko predstavim eh, zadnje številke, če se strinjate. Vprašali ste, ali to poteka v okviru sporozuma s Trojko ali s Turčijo. Podpora, ki jo daje komisija, gre preko službe za strukturne uh, reforme, za podporo. Torej, tu gre za splošno sodelovanje z državami članicami, ne le z Grčijo, temveč vsemi drugimi državami članicami, ki prosijo za pomoč. In ta sestanek je pokazal, pokazal, da lahko komuniciramo v katerem koli jeziku po, po, po, po zaslugi odličnega dela tolmačev. Ja, äh, Zadnja beseda äh, poročevalcev. Äh, Rekli ste že, da nimamo veliko časa. Sedaj je bila obsežna razprava. Hvala gospodu Italijanarju za Eh, sodelovanje kolegicam in kolegom, prav tako hvala za prispevke v poročilu o razrešnici za leto 2015 se bo to zrcalilo. Seveda bi lahko z vami, gospod Italijanar, še dolgo razpravljali, veliko problemov ste omenili ki nas bremenijo FSI, finančni instrumenti, skrbniški skladi in kako vse to deluje, deluje, vendar bi to bodilo predaleč in mislim, da bo še prilika za nadaljevanje. Hvala. E, ostajamo v kontaktu in e, spet se bomo srečali. Hvala tudi za vaše pisne odgovore na naša vprašanja. S tem smo končali to točko na dnevnem redu in sedaj prosim, da zapustijo vsi dvorano, ki niso člani ali svetovalci in tudi vse iz um, vrste komisije, eh, ki se ne ukvarjajo s to točko, kajti ta točka, s katero se bomo ukvarjali in sicer pomoč za Afriko, o tej točki ne bomo razpravljali javno, temveč za zaprtimi.